colleagues, please, can we start? Dragi kolegice in kolegi, prosim, če se namestite, da začnemo z današnjim sestankom. Eh, najprej bomo sprejeli dnevni red, eh, ali lahko spremljamo dnevni red. Dnevni red je torej sprejet, prav tako moramo potrditi zapisnik eh, sestanka z 12. marca nimate pripomp, hvala. Potem prehajamo kar na naslednjo točko in sicer na razpravo o predlogih sprememb k poročilu Bulman Fernandez. Gre za zelo pomembno razpravo, ki jo bomo zdaj vodili. Dobili smo 1996 amandmajev, kar je seveda veliko, ampak glede na pomen te teme je bilo pričakovano. Lahko povem, da so amandmaji različni, vendar pa pri njih vidim neko konvergenco, neko povezanost in prizadevanje članov tega odbora, da bi dobili ustrezen sklad, ki bo očinkovit, demokratičen in bo prinesel rezultate. To je dobra osnova za naše delo. Pripraviti pa se moramo na glasovanje v manj kot enem mesecu. In ker imamo pravilo 54, imamo samo do aprila čas, kar je seveda velik izziv, ampak na osnovi razprave, ki bo imeli danes, bo sta poročevalca dobila dobro osnovo za pripravo končnega besedila in začetek pogajanj s svetom. Žal se želijo nekaj dodati. Ja, zelo na kratko bi čestital za kakovostna poročila, ki sta jih pripravila poročevalca in vsi ostali. Želel bi jim čestitati tudi za mm, eh, prizadevnost in trdo delo ob tako visokem številu amedmajev je to nujno. Dejstvo je, da nas je ta tema kar precej eh, zaposlila in da smo pripravili dobre kompromisne predloge v dokaj kratnem času tako da si lahko obetamo eh, več dinamike, več eh, gospodarskega delovanja v smeri večje rasti in zaposlovanja v Evropi. Hvala lepa. Začeli bomo s. Hvala gospod predsednik. Želel bi čestitati obima predsednikoma in tudi kolegu poročevalcu Bulmanu za vse delo, ki ga je upravil, pa tudi vsem poročevalcem v senci. <laughs> Več kot 2700 predlogov sprememb je bilo, saj ne moremo pozabiti tudi na predloge sprememb iz odbora ITRE in eh, drugih odborov, kar kaže, da se je ta parlament temu delu zelo posvetil. Kaže tudi, kako zelo pomemben se nam zdi ta sklad, ki je izredno pomemben predvsem za naložbe, za poglabljanje notranjega trga in tudi za nudenje podpore MSP-jem. Ta sklad bo omogočil zaposlovanje in rast in je odgovor na pozive, ki jih je Evropski parlament podal že večkrat v zvezi s strategijo, eh, ki naj bi omogočili ti skladi, predvsem strukturni skladi, do katerih imajo dostop države članice in eh, v širšem smislu svežen, ki ga je eh, pripravila Evropska centralna banka in ki je zdaj še okrepljen. Eh, pri tem poročilu imamo neko skupno linijo in sicer, da se pripravi načrt za to, da bo ta sklad lahko pripravljen junija meseca. Torej, kljub časovni stiski smo o tem razpravljali bolj kot o vsakršnem drugem dosjeju do sedaj. In kljub težavnosti te teme eh, smo videli, kako zelo kakovostni so bili pripravljeni predlogi sprememb. Eh, zdaj moramo seveda pripraviti kompromisne predloge, predvsem zato, da poskrbimo za skladnost tega zakonodajnega predloga in da bomo lahko zagotovili, da bo ta načrt uspešen. Vsi predlogi sprememb, ki zadevajo financiranje, tudi zasledujejo skupni cilj in sicer ta, da bi zmanjšali učinek eh, tega načrta tako na obzorje 2020. Aha, prekinitev, zgleda zaradi tehničnih težav s tolmačenjem v nekatere druge jezike. Aha. Mhm. No, pravi poročevali, da čaka na prevajanje, da lahko nadaljuje. Nadaljujem. E, povedal sem, da ali je prevajanje na voljo. Torej, pri financiranju tudi zasledujemo skupno linijo in sicer, da bi čim bolj zmanjšali učinek na obzorje 2020 in na inštrument za povezovanje Evrope. Upamo, da bo naš predlog pripeljal do večje prožnosti pri vzpostavitvi jamstvenega sklada. Želimo si takšen jamstveni sklad, ki bo nepreklicen in ki bo zagotavljal jamstva. Sploh, eh, ko gre za dve milijardi evrov sredstev za jamstva. Eh, govoril bom kar francosko, če ne bo prevajanja iz portugalščine. No, nadaljujem in še enkrat ponavljam da sledimo skupni liniji za financiranje s ciljem, da bi zmanjšali učinek na obzorje 2020 in inštrument za povezovanje Evrope. To je ta skupna linija, ki jo imamo pred seboj. Vzemamo se za prožnost in kredibilnost in celo večjo kredibilnost tega načrta. Um, nihče ne postavlja pod vprašaj eh, teh 16 milijard eh, sredstev za jamstvo. Ta so brezpogojna. Prevod eh, deluje, ampak eh, prosim, da kolegi ne govorijo med seboj. Oh, No, in nisem zaključil. Govornik nadaljuje v francoščini. Äh, äh, äh, Težave imamo z tolmačenjem prekinja in če nas eh, opozarjajo iz eh, kabine, da naj ne govorimo vse čas, eh, potem je tam nekdo, ki tja ne sodi. Condition to judge the quality of the German translation. I just heard that there is a translation, so I think uh, if you let the translator work calmly, I think everything will go okay. Okay? Ne moremo ocenjevati uh, kvaliteto tolmačenja, samo vem, da je tolmačenje bilo, lahko nadaljujete. Eh, eh, no, bom nadaljeval v portugalščini in bom poskušal zaključiti. Rekl sem, da si želimo kredibilen načrt. Želimo si, da bi bil ta sklad uspešen in čim bolj kredibilen. In zaradi tega smo rekli, da mora biti jamstvo brezpogojno in nepreklicno. In nihče ne postavlja pod vprašaj. Uh, Eh, tega jamstva v višini 16 milijard. Poleg tega želimo zmanjšati učinek na obzorje 2020 in inštrument za povezljivost Evrope. Zato poleg predlogov, ki smo jih že podali, želimo, da bi eh, ti letna sredstva za sklad bila redno pregledana. Ne, želimo si doseči tukaj eh, močan kompromis s svetom in s eh, komisijo oziroma močno zavezo skupno. In uh, ko bo prišlo do pregleda leta 2017, uh, eh, bo zelo pomembno, da bomo močno sledili tej naši skupni zavezi za ta program na linijah, ki smo jih skupaj določili. Uh, Eh, in želimo doseči, da bi se to izkazalo tudi v okviru pregleda v letu 2017. Ta pregled bo služil tudi temu, da eh, bomo morda lahko spet eh, unesli postavke, ki niso bile vključene v vzpostavitev jamstvenih sredstev. Poleg tega ne smemo si privoščiti izgub. To pomeni, da je treba uh, dodatna jamstvena sredstva, dodatnih 8 milijard, vzpostaviti v širšem časovnem okviru, lahko celo že v prihodnjem večletnem finančnem okviru. Eh, šele takrat bi bomo lahko vzpostavili celotni jamstveni sklad in to je zelo dober predlog. Eh, ki nam lahko pomaga, da bi dosegli ta cilj, ki zadeva obzorje 2020 in inštrument za povezljivost Evrope, ki jo ne želimo okrniti. Potem se tu pojavljajo še nekatera vprašanja in sicer upravljanje tega sklada, izbira projektov, ehm, sestava steering boarda, Eh, v zvezi s tem imamo smiselne predloge, predvsem se želimo zauzeti za neodvisnost in za to, da ne bi bilo političnega vpliva na sestavo tega odbora. Eh, predvsem pa tega vprašanja ne želimo politizirati in zato eh, ne bomo pri tem upoštevali držav članic kot prisotnih v odboru, ampak predvsem bomo uh, upoštevali strokovnost kandidatov. Tako da uh, je to pomembno vprašanje, v zvezi s katerim moramo dobro razmisliti, isto kot moramo dobro razmisliti v zvezi z izbiro projektov. Imeti moramo na voljo um, konkretne, jasne kriterije, če želimo, da bodo ti projekti doprinesli dodano vrednost. Um, in da bodo res kakovostni. Pomembno je tu upoštevati načelo dodatnosti. Uh, treba je upoštevati um, trajnost, vzdržnost in vključevalni značaj teh projektov. Na ta način bomo lahko do junija se dogovorili za kredibilen sklad in junija uh, bomo tudi lahko eh, spregovorili o večletnem finančnem okviru. Tako da to Evropa potrebuje, zato se še enkrat zahvaljujem vsem poročevalcem v senci eh, in kolegi Bulmanu, ki, s katerim sva sodelovala eh, pri tej temi. Najlepša hvala. Udo Bul. Pa je pa gospod Fernandez, zdaj pa ima besedo Udo Bulman. Spoštovana predsednika našega skupnega dela, dragi kolegice in kolegi, oziroma ne meni ima prav, prema tudi, ko govori o 2000 in več amadmajev, kajti treba išteti tudi amadmaje kolegov iz drugih odborov, okoli 2000 smo jih dobili. In glavna poročevalca sta v tem videla znak eh, zanimanja interesa, vsem kolegicam in kolegom se zahvaljujemo za prizadevanje. Tema je tega seveda vredna. Gre za prispevek demokratični kulturi in krepitvi oblikovanja naše volje v Evropskem parlamentu. Zato je pomembno, da kolegice in kolegi tako številčno sodelujejo pri tem. Zato pa je tudi pritisk tako velik. najprej v tem, da pripravimo kakovostno eh, poročilo in drugič, da se držimo rokov, o katerih je govoril Jose Manuel. Zato naj najprej eh, pripomnim, da bomo ta velik cilj dosegli eh, samo in to z učinkovitim delom, če bomo sledili dobremu duhu kompromisa v, pri našem političnem delu tega je čutiti preko meja posameznih odborov in političnih skupin, za kar se izredno zahvaljujem. In stvar je tega tudi vredna. Vemo, da smo vsi pod velikim delovnim pritiskom, gre za nas, za kolegice in kolege poslanke in poslance, pa tudi za mnoge pomočnice in pomočnike, ki jih ne srečujemo vsak dan, gre za prevajalce pa tudi kolegice in eh, kolege, ki tukaj opravljajo tolmaško delo. Seveda je pritisk eh, na vseh, eh, zato bi se izredno zahvalil vsem tolmaškim kabinom za odlično delo. In pripričan sem, da kolega Werner Langen ne gleda na to drugače in da lahko to povem tudi v njegovem imenu. Ähm, Lotimo se torej same teme. in poskušajmo obravnavati strukturne elemente posamično, enega za drugim. Ena velika tema, o kateri se moramo pogovarjati, je način pogajanj, sklepanja dogovora med institucijami. Pri pogledu po, v predloge sprememb kolegic in kolegov opažam, da vsi podpirajo osnovno linijo, ki sta jo postavila eh, soporočevalca. Tukaj imamo diferencirane predloge, nekateri kolegi so bolj ambiciozni in menijo, da bi EFSI eh, moral imeti lastno pravno eh, osebnost. To se mi ne zdi nezanimivo, če razmišljamo za prihodnost, bi s tem morda nekaj dobili. Ne vem, če lahko v tem kratkem času to dosežemo. Vsekakor pa je eh, to razprava, ki jo bomo vodili v krogo poročevalcev v senci. Zanimiv je predlog iz ELS, ki doživlja tudi veliko podporo in sicer, da bi oblikovali nek sosvet vseh eh, vključenih bank in posrednikov ki bodo delali s, to, s tem evropskim jamstvom, tako da bomo tesno povezali vse, ki eh, igrajo določeno vlogo pri praktičnem delu. In eh, tukaj eh, vidim tudi veliko podporo za ta predlog. Naslednje vprašanje je vprašanje tega, kako zagotoviti, da bomo dobili dovolj velik volumen sredstev v skladu. Kolegice in kolegi, po mojem upravičeno, obžalujejo, da države članice doslej niso bile pripravljene ali sposobne vlagati v ta sklad. Tudi jaz to obžalujem in eh, nimam problema, če države članice v poročilu pozovemo k temu, vendar pa eh, se moramo zavedati, da so mnog države članice že sedaj povedali, da bodo preko svojih investicijskih eh, bank, nacionalnih investicijskih bank in platform prispevali kar je dobro. Zato moramo spodbujati sodelovanje med tistimi, ki postavljajo pravila v Evropi, torej EFSI in celotne, njegovega celotnega ustroja in med nacionalnimi in regionalnimi akterji. Tudi tukaj vidim veliko soglasje med različnimi amadmaji strani eh, liberalcev, po mojem tudi upravičeno pozarjajo na to, eh, to je predlagal Ramon, da ne smemo pozabiti na regije, da regije igrajo pomembno vlogo, ko gre za to, da eh, pripravimo primerne, ustrezne rešitve za mala in srednja podjetja za odpravo mm, strukturnih razlik, z njim se lahko popolnoma strinjam in mislim, da bomo tudi za ta predlog našli široko podporo. In tako prihajam k vprašanju, kakšna je arhitektura te nove stavbe, kakšna je arhitektura eh, tega usmerjevalnega odbora, investicijskega odbora. Kolegice in kolegi imajo različne predstave o tem, na kak način naj bi to strukturo razvijali naprej. Imamo prispevke iz ELS in SND, prispevke od zelenih, od GUE, ki predlagajo krepitev usmerjevalnega odbora. Tudi RTD eh, na nek način to predlaga. Kolegi iz EKR pa nam predlagajo predvsem eh, Sander, da izzamemo osremljevalni odbor iz te arhitekture, da ga odpravimo, kajti Evropska investicijska banka že razpolaga s vsemi potrebnimi strukturami. O tem bomo morali razpravljati, kajti oboje ne bo šlo. Ne moremo hkrati okrepiti usmerjevalni odbor in ga hkrati črtati iz celotne strukture. Tako da se bomo morali odločiti za eh, neko linijo. Sam menim, da se vsaj na kratki rok ne bomo mogli odreči usmerjevalnemu odboru, zaradi tega, ker se bodo tam zbirali eh, tisti, ki na koncu morajo prevzeti politično odgovornost, ki jih bomo na nje prinesli mi. Skratka, tudi iz Evropske investicijske banke. Naslednje vprašanje je igralo veliko vlogo in sicer kako bo ta sklad dostopen za druge, kako naj bi se razvijal naprej, kdo bo lahko vlagal denar, kdo sme vlagati denar, kdo bo imel pravico soodločanja o eh, placiranju teh eh, sredstev, o investicijah, investicijskih profilih. Novi kolegice in kolegi so izrazili pomisleke glede tega, da z zasebnim kapitalom sploh eh, tistim, ki prihaja izven Evropske unije, lahko pride do spremembe značaja tega sklada. Tukaj smo dobili dobre predloge strani LS, ki predlagajo, da ločimo med tistimi, ki pravijo, da želijo investirati ampak se jim ne morejo takoj dobiti eh, pravice vplivanja na investicije. Mislim, da je eh, to kar smiseln predlog, eh, ki ga bi morali vključiti v dokončni predlog. Pri investicijskem odboru so tudi različni pogledi. No, mnogi kolegi, naprimer Sander pravi, eh, da bi morali biti neodvisni, gospa Gresle tudi daje tukaj amandma, veže to z javnim interesom in tudi drugot navaja, da potrebujemo ustrez eh, no predložitev računov. Kune in ostali kolegi iz LS opozarjajo na to, tudi socialisti demokrati, da je treba zagotoviti zastopanost širših krogov v tem organu strokovnjakov, kar tudi podpiram. Kako se bo spostavil investicijski odbor? Sploh eh, direktor, eh, izvršni direktor in njegov namestnik, glede tega eh, so predstave še različne, vendar kolegi načeloma pravijo, da nič ne sme biti narejenega brez Evropskega parlamenta, ko gre za sestavo eh, odbora, odgovornega osebja. Evropski parlament mora tukaj igrati pomembno vlogo pri zagotavljanju sredstev iz evropskega proračuna. Kako pa bo to tehnično urejeno, pa še ni popolnoma jasno. Enako velja tudi za vprašanje, kako ta sklad eh, obravnavati v prihodnje, ali naj bi sklad eh, naravno se ukinil sam, ali pa bi mu morali dati možnost, da se razvije naprej. Tudi tukaj imamo različna mnenja, vsi pa se strinjajo, da bi morali imeti določen pregled po treh letih. Nihče ni rekel, da je treba nujno zapreti ta sklad, če bo dobro deloval. Obstajati mora možnost, da ta struktura obstaja naprej. In tudi tukaj bomo našli nek skupni jezik. Hvala lepa. Hvala lepa poročevalcema za predstavitve. Zdaj prehajamo na poročevalcu Senci, prvi bo gospod Kagas. Gospa predsedujoča, mislim, da ni treba, da vsak poročevalec Senci ponavlja zadeve, ki so že bile povedane. Bistvenega pomena je, da nadaljujemo za razpravo na tistih področjih, kjer so potrebne izboljšave. In razpravljati tudi o področjih, kjer se ne strinjamo. To smo tudi že slišali. Zato podpiramo oba soporočevalca pri izjavah in tudi analizi stanja. Dobili smo dobro osnovo. Podal bi tri pripombe. V mnogih eh, časopisih prebiram, da je število predlogov sprememb v javni razpravi, kot eh, da bi parlament hotel blokirati naložbeni sklad ali pa zavlačevati njegovo vzpostavitev. Pri pregledu osnutka poročila in amadmajev pa sem prepričan, da velika večina v tem parlamentu želi, da dobimo ta sklad, da se tudi želi držati rokov in dela na izboljšavah na treh eh, odločilnih področjih in sicer odkot prihaja denar na področju upravljanja in na področju učinkovitosti, sposobnosti delovanja, tako da to ne bo samo nek jamstveni sklad eh, Evropske investicijske banke, ampak Evropske neki naložbeni sklad eh, za financiranje projektov, ki bodo v prihodnosti prinesli rast in nas pripeljali do tega, da bomo postali globalni akter. To je naš cilj. In tako poteka tudi demokratični proces. Moram pa tudi jasno povedati, da predlogi sprememb eh, ki ogrožajo ta cilj, ne bodo dobili naše podpore. Drugič, predlogi spremembi z naše politične skupine je treba ocenjevati na osnovi dveh načel. In sicer, ali je zagotovljeno, da bo denar nepreklicno prišel v sklad, ja ali ne, kajti če ne bomo imeli izpolnenega načela brezpogojno in nepovratno, ne bomo imeli jamstva za investiranje in s tem ne bomo zagotovili pogoja za vključitev zasebnih vlagateljev. Sklad bo živel na osnovi sodelovanja med javnimi investicijami in zasebnimi investicijami. Drugo načelo je, da se morajo odločitve sprejemati neodvisno, brez vključevanja politike. Kaj ti? V nasprotnem primeru zasebni projekti, zasebni vlagatelji ne bodo prišli na plano. Nimamo nasprotja med neodvisnimi odločitvami in udeležbo parlamenta. Torečevalca ne predlagata, da se eh, politika vključuje v dodelitev projektov. Želimo pa zagotoviti ustrezno upravljanje zaradi tega, ker evropski proračun daje na voljo sredstva za ta sklad. Zato je struktura upravljanja in tudi delegirani akti eh, niso v nasprotju z neodvisnostjo sprejemanja odločitev glede projektov. In prehajam že na tretje področje in sicer na področju upravljanja investicijskih bank, industrijskih in tematskih platform in na področju proračuna. So potrebe pro, po delovanju ki temelijo na prvi analizi, ki jo opravil Udo Bulman. Na tej osnovi bomo iskali kompromise. Prosil bi vse, da nadaljujemo po tej poti in se že veselim nadaljnega sodelovanja. Thank you. Hvala lepa. Gospa Idris eh, SND. No Hvala, gospod predsednik. Seveda ne bomo ponavljali tega, kar sta že povedala poročevalca. O tem smo že veliko krat govorili in strinjamo se s, z večino linij eh, za delo. Vseeno pa bi mogoče to izkoristili za to, da nekaj več sporočil na vzven pošljemo. Tako kot gospod Kara sem tudi sama namreč brala razne interpretacije v zvezi s tem, ali ta parlament želi blokirati ta sklad in ne želi, da bi se delo nadaljevalo in tako naprej. Mislim pa, da je ravno nasprotno, da teh več kot 2000 predlogov sprememb dokazuje, da si ta parlament želi vzpostaviti ta sklad. Samo dejstvo je, da Eh, obstaja precej stvari, ki jih lahko izboljšamo. Takšno je naše mnenje. Menimo, da se lahko izboljša ta sklad in da se lahko izboljša tudi njegov učinek, tako z vidika dodatnosti, kot tudi z vidika posledic, ki jih lahko pomeni za evropski proračun. In zato je ta linija, ki eh, jo v odboru za proračun. Uh, vodimo in tudi znotraj stranke socialistov in demokratov, eh, pomeni, da želimo eh, čim manjši učinek na obzorje 2020 eh, in inštrument za povezljivost Evrope. Tako da smo ravno zato pripravili take predloge sprememb ki bi ta učinek zmanjšali, vendar ne bi ogrozili vzpostavitve sklada in jamstev. To je prvo sporočilo, ki ga želimo posredovati. Vse, kar si tukaj želimo, je, da bi ta sklad izboljšali, da bi naložbeni načrt deloval. Ne želimo ničesar zaustaviti ali priprečiti. Dve veliki proračunski postavki, za katere se socialisti zauzemamo, sta oziroma dve liniji sta. Prvič, ne zdi se nam potrebno, da bi a priori že vnaprej odločali, odkot eh, naj bi prišel ta denar za vzpostavitev eh, jamstvenega sklada. Mislim, da lahko na tem delamo iz leta v leto ob upoštevanju potreb za uresničitev posameznih programov in možnosti za črpanje sredstev. Tako lahko sproti vidimo, odkot lahko sredstva dobimo, tako da čim eh, bolj zmanjšamo učinek na proračun. Jasen primer za to je prav leto 2015. V letu 2015 imamo to srečo, da eh, program ITER eh, ne bo potreboval 490 milijonov evrov in uh, ta denar pa vendarle je. In uh, če uh, ga ne bi imeli tu na voljo, bi ga morali iti iskati drugam. No in tako lahko deluje tudi ta sklad, torej da iz leta v leto sproti vidimo, kje so na voljo sredstva, ki jih lahko uporabimo. In to ne pomeni nobene nevarnosti za sam sklad. In druga linija, za katero se nameravamo zauzemati, pa je, da se nam ne zdi potrebno zagotoviti tega jamstva v višini 8 eh, milijard. Zdi se nam seveda potrebno eh, imeti mm, na voljo neka sredstva privrčevana, ampak se 8 milijard se nam zdi mogoče pretirana previdnost. Gre namreč za vprašanje likvidnosti. Proračun uh, bo sprejet in tako ali tako, ne glede na teh 16 milijard uh, jamstev. Uh, Evropski proračun da, daje višja jamstva kot so ta tudi za druge programe in uh, od 8 do 9 odstotkov proračunskih sredstev je namenjenih za jamstva. In za solidarnostni sklad, koliko jih imamo? 60 milijard. In koliko smo jih potrebovali? Nič. Zato, ker jamstvo obstaja, sklad se izvaja in. Uh, če zmanjšamo eh, ta sredstva, pomagamo evropskemu proračunu in eh, zato mislim, da eh, tukaj ničesar ne ogrožamo. Mislim, da je to eno od dveh pomembnih sporočil, ki jih znotraj odbora za proračun želimo posredovati na vzven iz skupine socialistov. Gospod Lunice KR, ne bom ponavljal to, kar smo že slišali danes. kar sem tudi povedal že na prejšnjih sestankih, eh, samo tri točke bi izpostavil. Vse mi je jasno, kako je stališče EKR glede pomembnejših zadev. Gre za začasni sklad. To moramo specificirati v besedilo in eh, v tem smislu smo pripravili tudi predloge sprememb. Kot je bilo povedano strani vseh kolegov, se moramo zavedati tudi zadeva, da sklad EFI ne more biti voden eh, politično. Eh, če pa si pogledam amadmaje kolegov, eh, najdem kar nekaj dobrih elementov v njih za nas v EKR. Depolitizacija pomeni državni nadzor, državni nadzor oziroma nadzor nad državno pomočjo po drugi strani želimo odpraviti usmerjevanje odbor, ampak eh, bi si pa želeli imeti investicijski odbor neodvisnih strokovnjakov. To boste našli tudi v predlogih eh, drugih kolegov. 837 gospe Nivenhojzen, ona govori, da je treba koordinirati delo popolnoma neodvisno. 838 Burkarda Balkca tukaj imamo spet osrednjo eh, koordinacijo projektov. Mnogi, proje, mnogi predlogi različnih kolegov grejo v isti smeri, torej nobene politizacije, tretje pa je, da želimo neko ekonomsko dodano vrednost. Če želimo, da bodo zasebni vlagatelji vlagali v ta sklad, potem eh, mora biti za njih zanimivo eh, placirati denar v tem skladu. Tukaj imamo gospoda Hrtmarka, ki predlaga eh, ustrezne projekte, ki bodo lahko preživeli. Tudi skupina SND, ki govori o izvedljivih eh, projektih, gospod eh, Balc, tukaj nimamo kapitalske trge brez uporabe sredstev EFSI, predlog 315, In tudi to, kar je povedal gospod Bulman, drži. Lahko najdemo ustrezne kompromise, vendar pa mora ostati jasno, da za nas politizacija predstavlja ključni eh, del. Skratka, nobene politike si ne želimo tukaj. In naj zaključim. Vedno znova, ko govorimo o skladu za strateške naložbe, moramo povdarjati, da to ni alternativa za strukturne reforme in eh, za zdrave javne finance v državah članicah. To moramo vsakič znova povdariti. Hvala. Thank you. Hvala lepa, gospod Runes. Tudi moj predlog spremembe povdarja potrebo po eh, adiciji, to se pravi po dodajanju, ni sicer čisto isto, vendar gre v tej smeri. Gospod Ashworth je naslednji. Hvala lepa. Eh, predsedujoča, začel bi z nekaj opažanji. To je zelo domiseln in ambiciozen načrt. Brez da bi se porabil kakršen koli ero, eh, bi ima poročila, da je večje zaupanje v EIB e in B in bo to spodbojalo gospodarsko rast, tako da lahko podpiramo stališče sveta načrt, naložbeni načrt pa ne sme eh, nikakor spodkopati MFF, to se pravi Evropski večerni načrt okvir. Ne smemo imeti nekega povečanja financiranja za ta sklad in s tem eh, ogrožati druge načrte. V tem smislu sem pripravil tudi ustrezne predloge sprememb eh, In še nekaj, da bi ponovno zagnali evropsko gospodarstvo, moramo mm, upoštevati kombinacijo med EFSI-jem in kvantitativnim sproščanjem, ampak ta učinek bo samo začasen, če ne bodo države članice izpolnili svojih obveznosti in dejansko izvedle gospodarske reforme v svojih eh, državah članicah. Amadmaji, ki smo jih podali, se nanašajo na nekatere aspekte. Najprej eh, vprašanje tveganja. Tukaj imam dvome v financiranje preko eh, jamstev. Eh, nekateri kolegi so omenjali obzorje 2020. Vidim kar nekaj dobrih, kvalitetnih predlogov sprememb, ki jih lahko priporočam in jih eh, podpiram in o katerih eh, bi morali poglobljeno razpravljali. Potem pa o mreže za sporejanje, distribucijsko mreže, o tem bi tudi morali govoriti. Potem pa eh, smo govorili o tem, da ne sme biti političnega vpliva na razpojenje sredstev in mešovanje mešavanje politike, vendar pa je drugi odgovorni organ eh, Evropski parlament, ker nosi določeno odgovornost za porabo proračunskih sredstev, zato bi morali imeti neko pravico do tega, da nam poročajo o porabi sredstev. Za Alde, gospod Tremoza. Dear colleagues, a few minutes speech, a two minutes speech, because Samo kratek eh, dvominutni prispevek, kajti vsi smo prebrali eh, predloge sprememb. Naj vas eh, spomnim na tri temeljne točke. Liberalna skupina ima predvsem eno prioriteto. Mislim, da se moramo vsi strinjati, da bi morala biti prioriteta eh, ta, da zaščitimo evropski načrt ulaganja. Pri tem eh, pa se je potrebno osredotočiti predvsem na čezmejne projekte. Mobilizirati moramo sredstva in zato potrebujemo projekte evropske dodane vrednosti. To pomeni, da morajo ti projekti zagotoviti Eh, gospodarsko in pa socialno vrednost in da morajo prispevati k rasti. V zadnjih petih letih eh, smo v tej dvorani sprejeli eh, sporazum o projektu TNT, torej o čezevropskih prometnih omrežjih. O tem smo se dogovorili z komisijo in svetom pogovarjali smo se, eh, sprejeli kompromis in končno glasovali o eh, projektih Evropske dodane vrednosti na področju energetskih omrežij in pa promet, prometnih omrežij. Torej, če eh, ne bomo dali jasne prednosti tem projektom, potem bi se lahko zgodilo, da se v posameznih državah članicah zadeve ne bodo premaknile na področju ulagan. Toliko eh, zgolj v imenu skupine Alde. Ko se pogovarjam z posameznimi poslanci skupine ELS, Pogosto slišim, da ni eh, potrebno določati prioritet. Eh, to je morda eh, dobro za tiste države članice, kjer se projekti izbirajo glede na analizo prednosti in pa stroškov, ampak v drugih državah temu morda ni tako. Večina tega parlamenta je podprla konkreten projekt v Španiji, eh, projekt Castor, eh, ki je povzročil izgube Evropski investicijski banki. To ni bil projekt, ki bi bil demokratično in objektivno izbran in sedaj je povzročil izgubo. Mislim, da tega ne moremo dopustiti. In edini način, da to dosežemo, je, da podpremo čezmejne projekte in projekte, ki imajo evropsko dodano vrednost. Vem, da sem to že večkrat povedal, ampak tega ne povdarja nobena druga skupina. Poročevalca sta dobro upravila svoje delo. Mislim, da bomo lahko s tem besedilom odgovorili na pričakovanja tistih, ki si želijo več Evrope. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa predajam predsedovanje kolego Artuija. Hvala, Roberto. Gospod Tornvals je odsoten, gospa Nirjada dobi besedo. Kromagat Hajrlah. Just a few points really from um, the GUE. Samo eh, nekaj točk skupine GUE NGL. Rada bi se zahvalila poročevalcema. Prepričana sem, da sta svoje delo opravila odlično. Veliko dela pa ju še čaka. Ne bom ponavljala vsega tega, kar je bilo eh, že povedano. Seveda me skrbi vpliv eh, na proračun čeprav posebej so pomembni predlogi sprememb, ki se nanašajo na majhne in srednje velika podjetja, eh, socialne eh, zadruge. Namreč skrbi me, da bi eh, lahko majhna in srednje velika podjetja imela sekundarno ulogo pri teh projektih, kar pa zadeva raziskave in inovacije ugotavljamo, eh, da bodo raziskave in inovacije ključnega pomena pri zagotavljanju eh, rasti in eh, potrebno je zagotoviti, da bo to tudi izpostavljeno, ko bomo govorili o uporabi skladov za strateška ulaganja. Torej, predloge sprememb, ki gredo v tej smeri, je potrebno podpreti poleg tega pa mislim, da je potrebno izvesti pregled eh, glede eh, na eh, načelo enakopravnosti. Vse tiste regije, ki niso vključene, je še potrebno vključiti na ta način. Bomo lahko zapolnili vse vrzeli, ki bi se lahko pojavile. Merci.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 Ah, monsieur Lambert se représente. Monsieur. Mais on est deux, hein, donc euh, budget. Euh... Gospod Lambert, vous êtes vous Ja, vsi smo tu predstavniki dveh odborov, um, za proračun in kont. Izvolite, gospod Lambert, besedo. Not, uh, again, uh, the... Ne bom ponovno ponavljal, da potrebujemo vlaganja v Evropi. Vlaganja omogočajo izvedbo strukturnih reform. Mogoče se ne strinjamo z vašim mnenjem o tem, katere strukturne reforme potrebujemo, potrebujemo pa na vsak način instrumente za izvajanje strukturnih reform. Seveda imamo tudi določene dvome glede eh, same strukture tega načrta. ta eh, pristop eh, se nam zdi razmeroma optimističen in obseg programa se nam zdi premajhen, ampak jaz se bom osredotočil na nekatere ključne točke oziroma predloge sprememb. Mislim, da bi se res morali soočiti z temi ulaganji in sicer ne z eh, političnega vidika, ampak bi morali oceniti dejansko gospodarsko dodano vrednost. In v tem okviru želimo pravzaprav usmeriti vlaganja v strateške cilje Evropa 2020. Tukaj eh, gre eh, za dobiček, eh, ki bi ga lahko dosegli v gospodarskem pa tudi v družbenem pogledu. Poleg tega bi se morali osredotočiti tudi na vlaganja, ki so v gospodarskem eh, smislu najbolj eh, ustrezna. Na določenih področjih je vlagan že dovolj, sredstva bi morali zagotoviti za tiste projekte, kjer eh, podpore zaenkrat še ni. Poleg tega se strinjamo tudi z eh, ključno vlogo majhnih in srednje velikih podjetij. mislim, da je dostop podjetij eh, do kapitalskih eh, trgov že dovolj eh, dober in da podporo potrebuje predvsem majhna in srednje velika podjetja. Radi bi tudi preprečili, da bi EFC ulagal v tehnologije preteklosti v, in sicer na področju energetike, jedrske energije in tako naprej. Res bi se morali osredotočiti na prihodnost. In potem se strinjam s tem, kar je povedal gospod Ashworth. Ne želimo, da zakonodajalci uh, skrbijo za mikromanagement uh, pri izvajanju tega sklada. Poskrbeti moramo za dober nadzor, ampak eh, bolj natančno upravljanje mora biti določeno na ravni delegiranih aktov. Menimo tudi in zato smo vložili tudi predlog spremembe, da bi moral Evropski parlament imeti ustrezen dostop do informacij, kar pa zadeva strateško usmeritev, nikakor ne želimo izdati blanko čeka. Želimo redna poročila upravnega odbora sklada za strateška ulaganja, tako da bomo lahko eh, ugotovili razlike med eh, zaželjenimi in dejanskimi učinki. Mislim, da je potrebno ohraniti realističen pristop k temu načrtu. Odbor EFSI-ja mora imeti odgovornost eh, za ustrezno uporabo sredstev pri tem pa mora seveda sodelovati z posredniki. Evropski parlament bi moral eh, potrditi tudi upravnega direktorja eh, tega odbora, upravnega odbora in pa eh, njegovega namestnika. Potem pa še vprašanje, odkot bodo pravzaprav prišla ta sredstva. Nekoliko smo zaskrbljeni. Namreč, če jemljemo sredstva iz evropskega proračuna, jemljemo sredstva, ki so pravzaprav že namenjena ulaganjem. Bolj eh, logično bi bilo, če bi ta sredstva pridobili iz drugih delov proračuna oziroma iz eh, marš in pa eh, iz uh, možnosti, uh, ki se pojavljajo v proračunu na drugih področjih, ne pa tistih področjih, ki so že tako namenjena vlaganju. Ampak to je že povsem uh, ločena razprava. Želimo uh, zagotoviti nadzor uh, sozakonodajalcev, zaskrbljeni pa smo uh, tudi glede sledečega. E, dobro vemo, kako deluje ta Kitajska in pa Rusija na centraliziran način. Centraliziran pristop ni vedno najboljši. Decentraliziran pristop e, k organizaciji projektov je ključnega pomena. Sodelovati moramo z lokalnimi in regionalnimi deležniki in zagotoviti, da bodo ti projekti imeli dejansko gospodarsko vrednost. Kar pa zadeva odbor za ulaganja, menimo, da uravnoteženost eh, predstavnikov eh, ni dobra, kajti tukaj ne gre za dodano vrednost zgolj na finančnem področju, gre za gospodarsko in socialno dodano vrednost. Eh, tako da želimo, da bi odbor o tem razmislil. In potem še ena točka in glede tega smo resno zaskrbljeni. Države in področja, ki najbolj potrebujejo ta načrt za ulaganja, se bojimo, da na koncu ne bodo prejela sredstev. Predvsem glede na pravila sofinanciranja. Zaskrbljeni smo, da, so, da bodo pravila pakta stabilnosti in rasti preprečila, številnim državam članicam, eh, da eh, bi lahko sofinancirale projekte. Torej želimo zagotoviti določeno prožnost, tako da bi eh, zagotovili, da ne bomo zagotavljali sredstev na tistih področjih, kjer je finančne podpore že dovolj. Merci, Hvala, gospod Maragal. Yes, thank you, President. Um, just to continue the reflection that uh, Philip. Hvala lepa. Naj zgolj nadaljujem z tam, ker je Filip Lambert skončal. Gre za problem verodostojnosti, kot je bilo že povedano. In Naša naloga je, da zagotovimo maksimalno verodostojnost. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi kriterij visokega tveganja. Glavni cilj naših predlogov sprememb je, da podpremo tiste projekte, eh, za katere menimo, da bi jih bilo potrebno podpreti v okviru eh, tega načrta gre ne le zgolj za gospodarski dobiček, ampak tudi za prispevek k bolj socialni Evropi. Zato potrebujemo natančne in jasne kriterije. Recimo na področju izpustov toplogrednih plinov, obnovljive energije, prostorskega načrtovanja. Poleg tega pa moramo dati prednost eh, regijam, ki se eh, spopadajo z visoko brezposelnostjo ne pa da podpiramo uh, projekte jedrske energije, ki bi šli ravno v nasprotni smeri. Prosimo tudi Evropsko investicijsko banko, da ima jasno agendo in da upošteva tudi načelo enakopravnosti spolov. Evropska investicijska banka mora upoštevati vse vidike. Ampak, kar zadeva proračunski vidik, odkot naj bi prišla ta sredstva? Strinjamo se s tistimi, ki menijo, da bi morali ohraniti sredstva v programu Agenda 2020 in da moramo izkoristiti marže in možnosti, ki nam jih ponuja trenutni proračun. Pri tem je potrebno izkoristiti tudi letne presežke v proračunu, to je še kako pomembno. Moramo imeti tudi razpravo o prerasporejanju sredstev. Povsem se strinjamo, da uporabljamo sredstva recimo iz programa ITER, recimo, lahko pa bi uh, se osredotočili tudi na, druge, uh, na druga področja, kot recimo na področje skupne kmetijske politike, kjer bi lahko sredstva privrčevali, lahko bi sprejeli skupne projekte ali pa izkoristili neizkoriščena sredstva namenjena okolju. Vemo, da je to zelo zapleteno področje, ampak seveda bi lahko uporabili tudi rezervna sredstva za izredne situacije. Mislim, da bi bilo tudi to mogoče. Odločitve morajo potekati na osnovi letnega proračuna, kot je že bilo povedano. Menimo tudi, da potrebujemo decentralizirano podporo projektom ne gre zgolj za podporo projektom, ampak eh, za eh, dejansko ukrepitev uloge lokalnih in regionalnih eh, oblasti. Kar pa zadeva vlogo Evropskega parlamenta. Evropski parlament mora biti seveda udeležen pri imenovanju upravnega oziroma izvršnega direktorja in njegovega namestnika. Evropska komisija in s tem zaključujem, je v svojem prvotnem predlogu dejala, da če želimo zasebna sredstva, potem ne smemo uh, zahtevati pogojevanja ali pa močnega parlamentarnega nadzora. Jaz pa v nasprotju s tem menim, da mora Evropski parlament zahtevati nadzorni sistem, tem, eh, nad temi sredstvi, zato da bi lahko zagotovili zmanjšanje razlik med eh, regijami in da bi zmanjšali neenakost. Vlagati moramo pa predvsem področje zaposlovanja. Merci. Monsieur Vali je absent, je crois. Alors, monsieur Zani. Gospod Zani. Hvala, gospod predsednik. Poskušal bom na kratko osvetliti zgolj tiste točke, ki so za nas pomembne, saj so kolegi zelo izčrpno že podali svoje stališča. Prva točka zadeva upravljanje. Sam nisem tako zelo pripričan, da je treba izključiti uh, politično usmeritev tega sklada. Ta sklad je plot politične odločitve in zato moramo imeti zagotovilo, da bodo te naložbe zasledovale cilje, ki si jih je zastavila Evropska unija. Evropska investicijska banka in komisija v preteklih letih nista zagotovili zasledovanja teh ciljev in nekateri projekti eh, ki so bili neuspešni in jih je financirala investicijska banka, so bili že omenjeni, naprimer projekt Castor za Italijo, lahko omenim eh, projekt ehm, eh, obvoznice v Mestrah. Tako da mislim, da je vendarle treba ohraniti eno neko politično razsežnost in zato bi si mi želeli steering board po, za posamezno državo članico. Prav zato, da bi lahko zagotovili zasledovanje ciljev, ki si Evropske unije, to so cilji trajnostne rasti in zelene energije. Uh, Glede demokratičnega upravljanja je to tudi pomembna točka, tako kar zadeva upravljanje in naložbe. Ta parlament je edina inštitucija, ki je neposredno izvoljena se strani državljanov in zato mora imeti možnost demokratičnega nadzora in mora imeti zadnjo besedo pri tem eh, naložbenem odboru, ki bo ocenjeval vse predložene projekte. Kar pa zadeva vrst te eh, projektov je naš predlog ta, da bi se tisti del sklada, ki bo namenjen infrastrukturom in tisti del, ki bo namenjen PMS-om, uskladil. Mi bi že, eh, tako, da bomo ga bolj uporabljali za mala in srednja podjetja, za tista prava podjetja, ki predstavljajo veliko večino realnega gospodarstva in proizvodnega sektorja v celotni Evropski uniji. Nujno se je osredotočiti na ta podjetja, še zlasti na inovativne start-upe zato ker ti lahko zagotavljajo razvoj, zlasti na področju raziskav in razvoja in inovacij. To so področja, ki zagotavljajo gospodarski in socialni razvoj in to na srednji in dolgi rok. In to bi moral biti eden izmed ciljev tega sklada. Kar zadeva naložbe, mislim, da so kolegi že povedali, da bi eh, tu lahko dosegli dogovor. Prednost bi morali dati tistim področjem, ki so v kriznem obdobju eh, imela um, največje potrebo po naložbah. Če si želimo Evropo istih hitrosti, Evropo, v kateri bodo vsi imeli enake možnosti, bi morali sredstva iz tega sklada vlagati na ta področja in z tega vidika bi želeli, da bi bili pri odločitvah bolj vključeni tudi predstavniki lokalnih skupnosti in organizacij, ki bolje poznajo stanje na kraju samem in vedo, kje so naložbe res potrebne. Še ena pomembna točka zadeva preglednost. To je izredno pomembno še zlasti glede na zadnje kriterije preglednosti, ki jih je Evropska investicijska banka objavila v zadnjih tednih. Nekoliko sem zaskrbljen, saj smo le nekaj tednov pred začetkom delovanja tega sklada in kriteriji EIB-ja so uh, slabšalni, so negativni in zato upam, da bomo dobili nek kompromis, ki bo zagotavljal uh, Eh, neko usklajenost med izbranimi projekti in namenom tega sklada. Pa še zadnja točka. Zelo težko vidim, kako lahko tukaj zagotovimo cilj, da bomo imeli neko uh, Eh, gotovo jamstvo, neko varno podlago za privabljanje naložb iz zasebnega sektorja in da bomo lahko ta jamstveni del sklada obnavljali iz leta v leto. To se mi zdi zelo čudno, zato bi po mojem morali že na samem začetku morali zagotoviti, eh, katera sredstva bodo uporabljena za vzpostavitev jamstvenega sklada. Le na ta način se lahko izognemo negotovosti in to prvič z vidika e, negotovosti v zasebnem sektorju, ki potrebujejo ta jamstva, če želijo vlagati. Eh, svoje sredstva in drugič negotovost na eh, strani proračunskih postopkov, ki so vedno zelo zapleteni, vedno je težko odgovoriti na vprašanje, kje naj se dobijo določena sredstva. In zato moramo biti takoj prepričani in gotovi o obstoju tega jamstva, odkot eh, ga bomo zagotovili, kako ga bomo financirali, Samo na tak način bomo lahko predvidevali eh, delovanje tega sklada v prihodnje. Zato želim vsem veliko uspeha pri tem delu. Časa nimamo veliko in gotovo eh, ne bo lahko najti primernega kompromisa. Hvala. Shadow rapporteur, nous ouvrons maintenant le débat et donnons la parole à ceux d'entre vous qui souhaitaient vous exprimer. Madame Thomas d'abord. Besedo bodo zdaj dobili še drugi, ki želijo besedo gospoda Bulmana in Fernandeša, smo že slišali, zdaj pa gospa eh, Toma. Najlepša hvala. Najprej bi se želela zahvaliti poročevalcema in jima zagotoviti moralno predvsem podporo, saj je podlaga, ki ste jo pripravila, zelo dobra. Eh, gospodu Karasu in gospe Guardia Balzabal bi želela tudi zagotoviti to, da si ta parlament Eh, želi v določenem roku eh, izpeljati to nalogo in da si tudi želi zagotoviti učinkovitost tega načrta. Eh, ostaja pa tu vseeno še neki vprašanj, tri, kar se mene tiče. Prvič, kar zadeva izboljšanje tega sklada. Um, največje vprašanje seveda zadeva učinek tega sklada na proračun. Imamo namreč jamstveni sklad za proračun Evropske unije, kar je zelo dobro. Kot je gospod Jan izpovedal, je jamstvo pomembno samo po sebi in zato ne sme biti pod vprašanjem. Tako da ni vprašanje vpraša, pod vprašanjem proračun. Vprašanje je bolj, um, vprašljiva je bolj izbrana proračunska linija. In če si se usredotočimo na Evropski svet za raziskave, si dejansko moramo vprašati, kaj zdaj to pomeni na področju raziskav za obzorje 2020. Po mojem je pri eh, letnem načrtu, kot je rekel Janis, jasno treba povedati, da to. Eh, da je to um, bistvenega pomena za zagotavljanje uh, varnosti uh, v očeh uh, zasebnih vlagateljev. Tako da mislim, da tukaj ne bo tvegan, če bomo iz leta v leto um, jamstveni del sklada pripravljali. Ta izbira, da naj bi se 50 odstotkov teh sredstev um, prihajalo iz proračuna, je pač samo stvar izbire. Lahko bi eh, to razmerje določili drugače v višini 20, 30, 40 odstotkov, ampak mehanizem na tak način lahko dobro deluje. Drugo vprašanje je vprašanje kondicionalnosti pogojevanja in tukaj se strinjam z gospodom Fernandešem, da moramo paziti, da ne bomo a priori izključevali določenih kategorij projektov. Ne smemo pri tem izgubiti iz predoči naših prednostnih ciljev, rast in zaposlovanje. In lahko rečemo preprosto, da ustvarjamo ta naložbeni sklad, s tem namenom, tako da to ni problematično. Glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati projekti, se povsem strinjamo. E, tudi to, da se povežejo s sredstvi namenjenimi za obzorja 2020 in inštrument za povezljivost Evrope je sicer lahko v redu, vendar pa predstavlja nevarnost, da mogoče ne bo šlo za dodatne projekte. Potem tretjič, eh, lokalne investicijske banke in regije in njihovo mesto v tem skladu. To je zelo pomembno. Zakaj? Ne samo zaradi vprašanja decentralizacije, ampak zato, ker so regije in lokalne investicijske banke tiste, ki so najbližje malim in srednjim podjetjem. To je dokazano. In hkrati je dokazano, da so projekti MSP-jev takšni, ki lahko ustvarijo največ novih delovnih mest. Tako da se nam zdi to zelo pomembno. Hvala za pozornost. Hvala. Hvala. Gospod Depre želi besedo v lastnem imenu in to na mesto gospoda Nilston Valsa, eh, poročevalca v Senci v odboru za proračun. Hvala. Eh, sam nadomeščam poročevalca v senci skupine Alde in žal mi je, da sem prišel za nekoliko zamude. No, prva stvar, ki bi jo želel eh, poudariti, je naslednja. Strateški naložbeni sklad, ki ga predlaga gospod Juncker, je nov inštrument in o novem inštrumentu ne moremo govoriti tako, da skušamo vanj vključiti vse tradicionalne elemente, ki jih že poznamo v že obstoječih programih na ravni Evropske unije. Po našem mnenju je treba nekaj novega obravnavati na nov način. In menim, da nam ni treba stalno unašati vanj elementov, ki so že vključeni v programe, ki se izvajajo drugot. In kar zadeva kriterije, menimo, da so kriteriji, na podlagi katerih naj bi bili izbrani programi, predvsem kriteriji dodatnosti. Tukaj ne gre za kohezijski sklad, ampak gre za sklad za strateške naložbe in zato je treba zagotoviti naložbe, ki se ne financirajo iz kakšnih drugih mehanizmov. Drugič, Eh, nalož, visoko tvegane naložbe. Pri takih naložbah nihče ne more predvideti posledic na zaposlovanje. Naprimer, v določenem trenutku so prve raziskave, ki so eh, zadevale internet, eh, potekale, ampak nemogoče je bilo ugotoviti, koliko delovnih mest se lahko ustvari in kaj se bo na področju zaposlovanja zgodilo. In zato se mi zauzemamo za vzpostavitev kriterijev, ki um, ne bodo nujno povezani z cilji tega sklada, čeprav je pa jasno, da morajo biti v skladu s glavnimi cilji, ki jih zasledujemo na ravni Evropske unije. Tretjič, menimo, da če želimo uh, da bi ta sklad postal nekaj novega in če želimo vanj unesti elemente, ki jih do sedaj še nismo poznali, moramo preprečiti, da bi organi upravljanja tega sklada bili kakorkoli politično pogojeni. E, slišal sem kolego, da, da e, temu nasprotuje, ampak kaj si v bistvu želite, da bomo vsi tam vključeni kot neki psi čuvaji ali kaj, e, zato da bomo vsi imeli roko nad temi naložbami. Eh, zato, da bomo preprečili, da določene regije ali pa regija, ki jo sam predstavljam, ne bi bila dovolj udeležena. Ne, to ni logika, na podlagi katere naj bi bil ustanovljen ta sklad. In uh, zaradi tega načela m, mm, politične nepogojenosti, smo tudi nekoliko skeptični glede vpliva Evropskega parlamenta na imenovanje določenih strokovnjakov. Tu se navizujem na poročevalca, čigar delo sicer pozdravljam in spoštujem. Uh, ampak zdaj, uh, kakšne kriterije naj bi mi pri tem uporabljali? Uh, politična mm, primernost teh strokovnjakov, njihova preteklost, eh, njihovo kaj. Torej, kakšni bodo kriteriji, na podlagi katerih naj bi mi ocenjevali njihovo primernost, tega ne vidim. Uh, Eh, in mislim, da se moramo mi zauzemati predvsem za eh, usklajenost teh elementov in za pravilno delovanje tega sklada. In zato imam tukaj močne pridržke. Isto velja za predloge spremem pobeh poročevalcev, ki zadevajo posredovanje in udeležbo naše institucije pri imenovanju vodilnih oseb in strokovnjakov. Uh, Kar pa zadeva financiranje. Menim, da je pri tem bistvenega pomena in to v imenu vseh morebitih ulagateljev ne eh, eh, mehanizem, s katerim bomo ta sklad polnili, ampak jamstveni sklad in način, na katerega bo ta zagotovljen. Dva kriterija sta tukaj pomembna. Poleg deleža, ki ga bo zagotovila Evropska investicijska banka, je to, da e, morajo pri teh 16 milijardah jamstvenih sredstev 8 milijard e, biti zagotovljenih iz proračuna. E, in lahko trdimo, da je to dobra višina sredstev. Zdaj, kar zadeva način e, polnjenja tega jamstvenega sklada, mislim, da je izključen način, ki ga predlaga komisija in sicer, da se to zagotovi z oduzemom sredstev iz obzorja 2020 in Connecting Europe Facility. Vsekakor pa bomo morali vsako leto preveriti in narediti vse, da zagotovimo, da bo ta sklad Eh, imel na voljo sredstva in to v povezavi s sredstvi za proračun. In v zvezi s tem bi želel nekaterim povedati, ker vem, da je marsikoga to skrbi, predvsem tiste, ki menijo, da pri tem ne upoštevamo 18. in 19. člena in da zaradi tega eh, bo lahko kredibilnost bolj šipka. Ne, ne gre za to. Vse takem mehanizmu bo vsako leto morala komisija predvideti potrebne elemente za polnjenje jamstvenega um, sklada. Uh, mi pa ne želimo, da bi se za ta namen sredstva oduzemala iz obzorja 2020 in Connecting Europe Facility. Vsekakor pa se zauzemamo za to, da bi bili poga, pogoji eh, isti. In ne moremo se strinjati s tem, da sklad ne bo kredibilen, če ne bomo upoštevali členov 18 in 19. Pa še nekaj. Sporazum med EIB in Evropsko komisijo ali bo ta vzpostavljen v obliki delegiranega akta, to ima svoje prednosti in svoje uh, slabosti. Ima določene uh, prednosti z tehničnega vidika, ima pa tudi slabosti, zato ker so v delegiranih aktih uh, prisotni tudi negotovi elementi in sicer ta, da ima komisija možnost, da določen delegirani akt uh, razveljavi. In zato, kaj želim povedati? Preden se lotimo tega, mislim, da bi morali imeti med seboj zelo poglobljeno razpravo o tem, ali je to sploh primirno. Če želimo zagotoviti preglednost in, in nadzor se strani parlamenta na najvišji možni ravni. Tako, toliko sem želel povedati za enkrat. Najlepša hvala. Zdaj pa besedo dobi gospod Štrozevski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jestem. Sem poročevalec v odboru za kulturo in izobraževanje na to temo. To je tako rekoč mikroodbor eh, pri tem skladu, glede na vlogo, ki jo igra. Ampak, kljub temu bi rad nekaj povedal o tem projektu, o katerem danes razpravljamo. Posem jasno želim povedati, da gre za sklad, ki ne sme biti preveč zapleten. Ampak zdi se mi, da bi lahko bilo tako. Vse poslanske skupine poskušajo ponovno razpravljati o finančnih sredstvih. Jaz bi na to temo rad eh, dejal sledeče. O tem ta odbor sploh ne bi smel razpravljati. Gospodarsko rast v Evropi bomo lahko zagotovili le, če bomo imeli nizke davke, skupno energetsko politiko in pa, eh, če bomo ohranili delovna mesta. Sedaj razpravljamo o tem novem projektu, novem skladu. Hkrati pa slišimo tudi, da potrebujemo minimalno plačo, recimo za eh, voznike eh, tovrnjakov. V Evropi lahko veliko dosežemo ampak, če ne bomo poskrbeli za izkoreninjene nelojalne konkurence na notranjem trgu, potem eh, bo to imelo hude gospodarske posledice in tako ta celoten sklad sploh ne bo eh, dosegel zaželjenega učinka. Poročevalca čaka še veliko dela. To je zelo obsežen projekt prosim, črtajte predloge sprememb, ki delajo ta projekt bolj zapleten, kot bi moral biti. Najlepša hvala. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcema za delo, ki ste ga odlično opravila, pa tudi za vse, kar jo še čaka lahko bi ponovila stališče mojih predhodnikov in sicer, da parlament ne želi sporazuma v kratkem času na to temo. Čeprav obstajajo dokazi, da želimo doseči sporazum. Predlogi sprememb predstavljajo kolektivno modrost želimo zagotoviti, da bi bil ta sklad takšen, da bi res dosegal rezultate na področju stvarjanja novih delovnih mest in na področju zagotavljanja rasti v Evropski uniji. Sama sem se želela osredotočiti le na dve točki in sicer na načelo. Um, dodane vrednosti in pa eh, na to, da ta sklad ne sme oduzeti sredstev tistim eh, področjem, ki so že namenjena raziskavam, recimo programu obzorje 2020. Ključnega pomena pa je tudi, da dosežemo cilje, ki so bili zastavljeni v investicijskem načrtu. Zato morajo biti jasno določeni kriteriji,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 Še nekaj točk bi dodala k tistim, ki so že bile izpostavljene se strani kolegov. In sicer um, na podlagi nečesa, kar mi je zelo pri srcu. Namreč, kot so že številni poudarili, dajemo danes neko pomembno injekcijo za možnost, za ponoven zagon naše države, naših inštitucij v tem trenutku, v katerem imajo inštitucije velike težave, da bi si zagotovile v javnem mnenju ponovno kredibilnost. In zato menim, da bi bilo treba ta sklad maksimalno uporabiti za dodatno okrepitev teh naših prizadevanj. In zato je po mojem se treba usredotočiti na izboljšanje prepoznavnosti tega sklada in to še pred vzpostavitvijo in tudi potem. In to zato, da bi se lahko razumelo, kako pomemben je učinek tega sklada na življenje naših državljanov in podjetij. To je ta eh, celovit pogled, ki nas mora voditi pri vseh nadaljnih korakih, ki jih bomo storili. Gre torej za operacijo, s katero moramo tudi spodbuditi več zaupanja na strani naših državljanov. In bolj podrobno, tudi meni se zdi zelo potrebno zagotoviti stalno spoštovanje načela dodatnosti pri naložbah, ki bodo zagotovljene. Vsekakor pa moramo vedno znova uravnoteževati tudi to uh, zagotovilo za kontinuiteto. Uh, previdni moramo biti pri tem, eh, da bomo imeli na voljo jamstva, zajamčena sredstva, da bomo zagotovili kontinuiteto delovanja tega sklada in to moramo imeti stalno pred očmi. Drugič, eh, zelo pri srcu mi je, navezava na mala in srednja podjetja in v predlogih sprememb, ki smo jih pripravili, smo vključili ne le sklicevanje na mala in srednja podjetja ter na mikro, mikropodjetja, temveč tudi na grozde podjetij in skupine podjetij, ki obstajajo v Evropi in ki jih moramo upoštevati. Eh, zagotoviti moramo namreč možnost za vključitev eh, za vse, da bodo vsi lahko imeli koristi od teh operacij. Menim, da je tudi zelo pomembno bolje opredeliti čezmejne operacije. Pri tem moramo zagotoviti usklajenost vseh politik Evropske unije in zato moramo zelo dobro razumeti, kaj sploh pomenijo čezmejne operacije, če bomo želeli v to vključiti tudi projekte, ki jih vodimo z državami, s katerimi imamo vse bolj tesne stike, v katerih vlagamo in v tem smislu moramo zagotoviti usklajeno uporabo in izvajanje politik unije. Mislim, da je izredno pomembno, da se upoštevajo tudi razlike med posameznimi državami in da uh, morda tudi brez pretirane togosti pri pogojevanju regionalne osnove za projekte uh, Eh, upoštevamo tudi vrzeli, eh, ki se pojavljajo zaradi razlik med državami, ki se razlikujejo po stopni brezposelnosti, po stopni rasti in tako dalje. In še eh, zadnja točka, mislim, da je pomembno poudariti tudi to, da moramo bolj jasno zapisati razlike in skupne točke z evropsko zakonodajo v zvezi z državnimi pomočmi. Mislim, da moramo tudi pri tem dati svoj prispevek. Hvala. Ne vidim drugih prošen za besedo v dvorani in zato bom. prosil komisijo, eh, da nam poda svoje mnenje. Eh, gospod Benjamin Onžel bo dobil besedo, na to pa še gospa Marija, ki bo eh, govorila v imenu Evropske investicijske banke. Izvolite. Naj se osredotočim na pet točk. Proračun, upravljanje, državno pomoč, poročanje in trajanje sklada. Naj začnem s proračunom, kjer so pogledi še precej različni v Evropskem parlamentu. Komisija je popolnoma prepričana, da parlament ne more preprosto raztrgati finančnega načrta in to prepuščati letnemu proračunski razpravi, kako financirati ta sklad. Takšna odločitev bi bila po našem mnenju tudi nelegalna. Tudi v skladu z 310. členom pogodbe. Tako da smo prisiljeni, da vse, kar se sprejme, vse ureditve, ki se sprejmejo, da so vključene v večletni finančni okvir. Ne bom ponavljal argumenta, ki sem ga omenil že v Štrasburu prejšnji teden glede obliva eh, na našo sposobnost eh, določene predvidljivosti porabe. Rad bi podal nekaj drugih pripomb. Nekateri od vas se sprašvali, zakaj ne vzamemo denar in dodamo eno milijardo oziroma dodamo NB, en, v 1B. To bi spremenilo večletni finančni okvir, kar bi eh, bilo zelo delikatno. Kar zadeva rezervo za kritje zmogljivosti v strukturnih skladih, ne bi nič spremenilo več na finančnem okviru, vendar pa bi morali s tem spremenili uredbo o splošnih določbah glede investicijskega sklada oziroma naložbenega sklada. Ta uredba je bila pripravljena je bila pripravljena po 67. trilogi. Če bomo to uredbo svet eh, odpirali za razpravo, je to kot bi odprli Pandorino skrinjico. Nekateri ste tudi omenjali, eh, da je uredba zelo tudi ta rezerva eh, za prožnost, ki se v skladu z določili glede upravljanja za večjim finančnim okvirom lahko uporabi samo, ko so iz črpane vse možnosti prerasporeditve sredstve. Tako da se ne more uporabiti za večletno financiranje, o katerem govorimo. Torej smo spet nazaj v proračunski stavki 1A in če smo pri 1A, potem je situacija zelo jasna. Če želite uporabiti obzori 2020 in instrument za povezovanje Evrope, bi prišlo do velikih eh, črten sredstev pri drugih programih, eh, začinši z Erasmusom. Na ta način bi morali drastično zmanjšati sredstva za Erasmus. kar zadeva jamstveni sklad. Tukaj ne izsiljujem, samo omenjam, kateri programi so v 1A. Erasmus, eh, Galileo, Fiscalis. To so sorazmerno majhni programi. Veliki so obzori 2020 in uh, instrument za povezovanje Evrope, ki znašata 70 odstotkov vseh sredstev. Ker zadeva jamstveni sklad, potrebujemo tri zadeve. Najprej moramo zagotoviti adicionalnost, torej seštevanje. Skratka, eh, s tem se eh, komisija, svet in parlament vsi strinjajo in eh, pogojevanje. Potrebujemo okvir, ki bo omogočil sprejemanje večjih tveganj. Če bomo začeli z zmanjšanjem eh, jamstvenega sklada, bomo razvodenili sporočilo, mm, ker bo zgledalo, kot želimo nekaj drugega, kot smo predigali doslej. Potem moramo zagotoviti predvidljivost eh, v proračunskem načrtovanju. Kalibracija, ki je bila upravljena med, eh, o, strani komisije in EIB je ugotovila, da imamo tveganje okoli 6,5 milijard evrov. Nekateri boste rekli, zakaj ne omejimo potem jasnega sklada na 6,5 milijard. Odkrit odgovor je, da gre tukaj samo za projekcijo na osnovi eh, Eh, upoštevanja statističnih verjetnosti. Samo praksa nam bo pokazala, kakšne izgube bomo dosegali. Zato smo trenutno pripričani, da imamo nek pufer, neko rezervo nad eh, to oceno, da ne bomo presenečeni in da se ne bomo preprosto znašli eh, pred proračunsko krizo še pred koncem leta. Veliko pripomb smo že slišali glede tega, da je malo eh, javnih sredstev vloženih v ta sklad. Eh, in glede na to ne vem, kako bodo eh, mediji sprejeli noviso, da se krčijo še edina javna sredstva, ki so notri. Gospod Fernandez je nekaj povedal o predlogih glede ponovno spostavitev otokov nazaj v tiste proračunske postavke, ki so bile že skrčene, to lahko poročimo. Potem imamo možnost, da bi dobili neke vrste eh, klauzulo eh, o eh, hitrem pregledu pri spremljanju v proračunu. To so zadeve, ki jih je lahko v sodelovanju z Evropskim parlamentom poročimo, kar zadeva upravljanje bi vas opozorili eh, glede vaše prošnje, da bi z delegiranimi akti eh, sprijemali eh, spremembe v upravljanju. Če se bo to zgodilo, bomo dobili komentarje 28 držav članic in 12 parlamentarnih odborih, ki delajo na tem. Če se bo to zgodilo, bomo dobili ogromno novoletno jelko ki bo zelo ukrašena in to nam bo namogočilo hitro implementacijo programa. Seveda razumem eh, pripombe nekaterih, ki pravijo, da ne želijo dati blanko čeka eh, tudi na Evropski investicijski banki, eh, tako da moramo najti neko skupno rešitev, da boste dobili ustrezne informacije in da bomo upoštevali vaše pomisleke kar zadeva možnost sodelovanja v EFSIO eh, in tudi v usmerjevalnem odboru za države in zasebni sektor. Izhodični predlog eh, komisije je to možnost eh, vseboval. Naj povem, da to ni brez, brez sedana. Imeli smo celo vrsto. Eh, primerov, kjer eh, zasebni sektor sodeluje z javnim sektorjem, tudi v Evropskem investicijskem skladu, ki bo igral pomembno vlogo pri izvajanju tega naložbenega načrta. Če mm, je parlament eh, mnenja, ki ga izrazijo tudi svet, da je bolje omejiti sodelovanje na Evropsko unijo in Evropsko investicijsko banko in s tem omiti tudi članstvo v usmerjevalnem odboru, potem bo komisija to seveda upoštevala. Kar zadeva investicijski odbor, sem zadnjič izrazil velike pomislike glede možnosti politizacije. Eh, zaposlovanje članov v investicijskem odboru. Ti člani morajo biti popolnoma neodvisni. To je ključen element našega predloga. Če je kakršenkoli dvom v njihovo neodvisnost, eh, si bomo ustrelili v koleno in eh, težko bomo eh, privabili 8 odstotkov zasebnega kapitala, kar si želimo. Tako da moramo biti zelo previdni pri tem. kot je povedal gospod Deprej. Eh, potrebujemo strokovnjake, da izbiramo strokovnjake. Sam sem delal na investicijskem načrtu od septembra in eh, nikako ne bi mogel izbrati ustreznega strokovnjaka glede financiranja raziskav. Naprimer. Potrebujemo torej ljudi, ki bodo sami veliki strokovnjaki na tem področju. Nekateri ste dejali, da moramo okrepiti to neodvisnost in komisija to zamisel zelo podpira in pripravljeni smo se z vami pogovarjati o tem, kako eh, okrepiti uredbo pri zagotavljanju večje neodvisnosti tega organa. Izrazili ste tudi po misleke glede ustrezne porazdelitve eh, kompetenc eh, znotraj investicijskega odbora, s tem se strinjamo, zagotoviti moramo da bomo imeli dovolj eh, znanja v geografskem smislu, kot tudi v smislu strokovnih področji, ki jih eh, bomo pokrivali z projekti. Zato moramo ustrezno oblikovati tudi uredbo. Kar zadeva izvršnega direktorja, komisija sliši pripombe Evropskega parlamenta, ki se želi bistveno večjo vlogo pri eh, izbiri tega direktorja, Eh, to je seveda standardna praksa, glede na to, kaj, eh, kakšne so bile odločitve v, zadnjih, eh, v zadnjem času. Tako da mm, smo pripravljeni pripraviti predlog v tej smeri, kar zadeva vlogo regionalnih in nacionalnih spodbojevalnih bank. Naj povem, da nimamo centralizacije projektov opredeljene v uredbi. Vsak eh, lahko pošle projekt v odobritev Evropske investicijske banke. Če Evropska investicijska banka ugotovi, da je projekt izvedljiv, pa ni izvedljiv v okviru običajne dejavnosti, eh, predlagatelja to pošle v investicijskem odboru in investicijski odbor bo sprejel svoje mnenje. Ni pa nobenega filtriranja. Eh, Eh, vlog in tudi ni neke centralne službe, ki bi odločala o tem, kaj bo prišlo v e IBE. Vsaka eh, lokalna skupnost, vsak eh, zasebnik lahko pošle svoj projekt in potem ga bo investicijski odbor obravnaval. Potem imamo tukaj državne pomoči, to je pomembna točka komisija še vedno pripravlja ustrezne smernice za državno pomoč, ki bo doveljale za to uredbo. Zagotoviti moramo, da bo zadeva v skladu z pravili o uporabi državne pomoči. E, te smernice bodo jasne in kratke. Ne želimo e, pretiravati pri tem in ovirati izvajanja. Hkrati pa moramo biti konsistentni pri pristopu, pripričevati moramo podvajanje infrastrukture, eh, pripričevati moramo pretirane kompenzacije stroškov. To so zadeve, s katerimi se tako ukvarjamo. Zaradi preverjanja konsistentnosti državne pomoči za pravili, ki eh, je v upravi odbor, bomo še hitreje ugotovili, eh, ali je vse v redu. Danes eh, traja skoraj eno leto, da države dobijo zeleno luč, ker pa bo. Eh, ta pregled opravljen v investicijskem odboru, mm, bo glede za konkurenco, lahko bo dal odgovor v dveh mesecih. Nihče se ne sme dati državnih pomoči, eh, ki bodo samo pospešile, tukaj se bodo zadeve samo pospešile. Kar zadeva oceno in poročanje, smo si ogledali mnoge amadmaje, ki pravi, da je treba ukrepiti določila glede eh, evalvacije in poročanja Evropskemu parlamentu. Prav tako bomo, eh, gledamo na te amadmaje zelo pozitivno, kar pa zadeva trajanje samega sklada komisija. Prosim, da zaključite bom zaključil. Komisija predlaga, da je ta sklad eh, trajen, zimzelen, tako rekoč, da ga lahko obnavljamo. To pomeni, da se razvija v tej eh, smeri, kot ste mnogi predlagali. Uh, Eh, to, kar počnemo, je nekaj novega, tako da bomo potrebovali zelo skrbni pregled po treh letih, potem pa bomo gotovili, ali moramo kaj prilagoditi, spremeniti, kar je vsekakor eh, smiselno, mm, vse tako meni komisija. Na koncu bi se zahvalil eh, poslankam in poslancem za velik interes za to projekt, skoraj 2000 eh, predlogov sprememb kaže, da je interes velik, ne samo za komisijo, ampak tudi za parlament. Eh, hvala lepa in se upravičujem, da sem bil tako dolg. Eh, Najlepša hvala. Vaše besede v zvezi s proračunom nas niso pustile ravno dušnih. In Eh, med kolegi je gospod Böge se želel odzvati. Minuto mu dam na voljo. Ja, Cenim modrost komisije. Ampak aroganten način, eh, na katerega so predstavili svoje stališče danes, je nesprejemljiv. Seveda, obravnavamo določena stališča, ampak potrebno je tudi eh, razpravljati o tem, da se proračun obravnava letno in kako eh, bomo razporejali eh, sredstva v višini 1,2 milijarde, to je vprašanje tega letnega proračuna. Evropsko komisijo pa skrbi, eh, da 8 milijard jamstev ne bo zadostovalo. Mi želimo poskrbeti za ta jamstva, ampak želimo tudi pošten postopek. Poglejte si samo, kaj se je dogajalo v preteklosti eh, pri programih Galileo, ITER ali pa pri konjunkturnih načrtih prejšnje Barosove komisije. Če boste tako delovali še naprej, potem bomo zgolj izgubljali čas. Posvetujte se z svojimi komisarji. Podobnega nastopa tukaj ne želimo več videti. Najlepša hvala. Sedaj pa eh, v imenu Evropske investicijske banke Marija Šogaraban. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, rada bi se zahvalila vsem poslancem Evropskega parlamenta, da ste nas povabili na vašo razpravo, da smo lahko prisluhnili vašim mnenjem. Hvala lepa tudi za podporo, ki jo dajete Evropski investicijski banki kot kanalu za uresničevanje Evropskega sklada za strateška ulaganja. Tukaj ne gre za uh, odgovornost, ki bi jo jemali zlahka. In to vam zagotavljam. Uporabila bom izraz, ki ga doma uporabljajo moji otroci. In sicer zmanjšati, ponovno uporabiti, reciklirati. Zmanjšati je potrebno uporabo javnih sredstev, krati pa je potrebno okrepiti vlaganja. In to je tisto, o čemer govorimo danes. Potrebujemo rast, potrebujemo zaposlovanje in pa dolgoročno konkurenčnost Evropske unije. Zmanjšati moramo uporabo sredstev, pri tem pa okrepiti vlaganja. Ponovno moramo uporabiti sredstva, ki so glede na vašo analizo na voljo in upamo, da boste zagotovili 16 milijardov. 16 milijard, mi bomo zagotovili 5 milijard eh, kapitala in s tem bomo zagotovili projekte v višini 60 milijard evrov. gre za 60 milijard evrov eh, v konkretnih denarnih sredstvih. Ta sredstva bodo prišla iz Evropske investicijske banke, iz sredstev, ki jih bomo lahko pridobili na trgu glede na našo oznako AAA. Vsi zaposleni bodo delali na tem projektu. In reciklaža pomeni, prerasporeditev. Uporabljali bomo posojila eh, in pa jamstva na mesto subvencij. Rada bi spostavila tri e, točke. In to so ključne točke po našem mnenju. Jamstvo, ki bo zagotovljeno Evropski investicijski banki, mora biti trdno. Eh, z veseljem sem eh, prisluhnila besedicama, da gre eh, besedicama nepreklicna sredstva. Zelo pomembno je, da ta jamstva tudi ne smejo biti razdrobljena. Prejemniki jamstev, prejemnica jamstev mora biti Evropska investicijska banka, ki bo potem delala z nacionalnimi bankami, z nacionalnimi eh, platformami. Ampak jasno mora biti, kdo je odgovoren za 315 milijard evrov. In v tem primeru sta odgovorni Evropska investicijska banka in Evropska komisija. Ne smemo pozabiti tudi, da je potrebno poskrbeti za skladnost s politikami Evropske unije. Te politike včasih niso v skladu z nacionalnimi interesi. Hkrati pa ne smemo prispevati k razdrobljenosti eh, finančnega trga, kajti eh, to ne bi okrepilo verodostojnosti tega, kar želimo doseči. Zelo dobro se zavedamo, da tukaj ne gre za običajen projekt za Evropsko investicijsko banko. Vemo, da moramo poskrbeti za financiranje na tistih področjih, kjer financiranje trenutno ni na voljo in pod razumnimi pogoji ne gre za to, da financiranja sploh ne bi bilo na voljo. Kajti, če financiranje sploh ni na voljo, potem uh, mogoče financiranje niti ni potrebno. Ampak tam, kjer je eh, financiranje že na voljo, je potrebno poskrbeti za boljše pogoje, recimo za financiranje, ki presega časovno obdobje šestih mesecev. To je pomembno predvsem za majhna in srednje velika podjetja. In tukaj govorimo o majhnih in srednje velikih podjetjih, o eh, začetnih podjetjih, pa tudi uh, o podjetjih, eh, ki se razvijajo in rastejo. Majhne in srednje velika podjetja zagotavljajo večino delovnih mest v Evropski uniji. Vsaki med štirimi evri, ki jih bomo namenili eh, za te projekte, bo vsaj en evro namenjen eh, majhnim in srednje velikim podjetjem. Slišala sem tudi vprašanje, kaj pravzaprav eh, je mreža eh, za eh, razdelitev sredstev. Evropska investicijska banka bo za to poskrbela. Poskrbela bo za verodostojnost in za ustrezno razdelitev sredstev kar pa zadeva pogojevanje, moramo podpreti projekte, ki bodo imeli eh, gospodarske koristi, okoljske prednosti, eh, pa tudi družbene prednosti. In Evropska investicijska banka že financira približno 500 projektov na leto. Za tem projektom bomo morali financirati še dodatnih 150 do 200 projektov, ampak ustrezno strokovno znanje že imamo. Torej uporabimo to, kar nam je že na voljo in ne skušajmo uh, struktur na novo ustra, ustvarjati drugi. Kar zadeva upravljanje, je za nas predvsem pomembno, da je upravljanje preprosto, da ni preveč zapleteno. Kar zadeva upravni odbor, potrebujemo uravnotežen predlog. Kar zadeva izbiro projektov, eh, ti morajo biti izbrani v okviru strokovnega odbora, v katerem morajo biti zastopani različni sektori in eh, izvedenci morajo prihajati iz različnih eh, držav članice Evropske unije. Pri tem se povsem strinjamo z komentarji Evropske komisije. Evropska investicijska banka oziroma investicijski eh, odbor eh, ne bo eh, izbiral eh, oziroma financiral projektov, eh, financirala jih bo Evropska investicijska banka, ki bo tako imela eh, tudi končno besedo pri izbiri. Naj se navežem še na nekaj izjav, ki smo jih slišali danes v razpravi potrebujemo vzpodbudo za ulaganja. Vsi cenimo prizadevanja članov Evropskega parlamenta, Evropska komisija, Evropski svet si prizadevata v tej smeri. Evropska investicijska banka bo tudi storila, kar je v njeni moči. Projekti, ki še niso bili uresničeni, se sedaj eh, ponovno pojavljajo, pripravljajo pa se tudi novi projekti. Poskrbeti pa moramo za zaupanje. Poskrbeti moramo za zaupanje v trg in hkrati moramo uživati tudi zaupanje evropskih podjetij in pa zaupanje v Evropsko unijo. Vse evropske inštitucije, parlament, komisija, svet eh, in Evropska investicijska banka imamo skupno nalogo. To moramo uresničiti vsi skupaj in Evropska investicijska banka je svoj del odgovornosti zagotavo pripravljena sprejeta. Sedaj pa dajem besedo poročevalcu, gospodu Bulmanu. Gospod predsednik, v zaključnih pripombah v Strasburgu sem se lahko obrnul le na Evropsko investicijsko banko. Danes bi se rad. Eh, bi rad naslovil kolege, kajti danes smo razpravljali o predlogih sprememb in svoj čas bi rad izkoristil za to, da odgovorim kolegom. Ja, no, časovni pritisk eh, je eh, vedno prisoten, ampak sedaj smo dolgo poslušali razpravo, pa moramo imeti priložnost, da tudi sami kaj povemo. Evropska komisija poda. Uh, osnutek zakona in Evropski parlament in Evropski svet odločata eh, o zakonu. Evropska komisija ne more sama sprejemati zakonov. Številni to sicer obžalujejo, ampak mislim, da še zmeraj spoštujemo načela evropskih pogodb in zaradi tega sta so zakonodajalca Evropski parlament in Evropski, Evropski svet. Enako velja eh, tudi za Evropsko investicijsko banko. Evropska investicijska banka je eh, tukaj zelo pomemben akter, ampak ne osrednji akter. Gre zgolj za instrument evropske politike. To ni organ evropske zakonodajne politike. To je pomembno povedati, kaj ti Evropski parlament se povsod predvsem eh, zaveda svoje popolne odgovornosti. Ne moremo se preprosto otresti te odgovornosti. Če moramo poskrbeti za zagotovila v evropskem proračunu, potem je to naša naloga v sodelovanju z svetom. In eh, tega se bodo zavedali vsi kolegi. Razprava danes je name naredila velik vtis kaj ti jaz še nikoli nisem videl projekta, ki bi bil tako zapleten in v katerega bi bilo vključenih toliko različnih organov Evropskega parlamenta. In še nikoli eh, niso bila naša mnenja tako enotna. Mislim, da v Evropskem parlamentu sploh ni težav z eh, tem, eh, da bi ta postopek hitro zaključili. Rad bi izpostavil le nekaj točk, ki so ključnega pomena. Številni kolegi iz različnih poslanskih skupin so posem upravičeno opozorili na to, da Evropski parlament sklad za strateško vlaganje ne more nadomestiti strukturnih reform. Ta sklad za strateško vlaganje je le en del eh, celotnega sistema. K rezultatu morajo prispevati tudi drugi elementi. Če bomo z tem projektom zagotovili, da bodo nepot, neuporabljena sredstva namenjena za izvajanje projektov, potem bomo dosegli velik uspeh projektov, ki sredstva potrebujejo. Pri delavnici, eh, kjer, eh, ki je bila organizirana na eh, pobudo kolega iz Evropske ljudske stranke, smo slišali, Kako intenzivno poteka delo na, pripravi, eh, na področju priprave cepiv, ki jih svet nujno potrebuje? Govora je bilo o kakovosti eh, dela v Evropski uniji. Deregulacija in inovacija so tako zelo tesno povezane, da bi lahko mi eh, k napredku na tem področju veliko prispevali. Zato pa so potrebne tudi strukturne reforme. V razpravi so se pojavile še posamezne točke tehnične narave, na katere bo potrebno tudi ustrezno odgovoriti in prepričan sem, da se bo to tudi zgodilo. Rad bi se zahvalil vsem kolegicam in kolegom. Ne morem bolje zaključiti, kot je začel eh, kolega eh, Karas. Želimo eh, ta sklad, želimo finančni načrt in želimo rezultat, ki ne bo. Eh, zgolj eh, predstavljal EIB, ampak eh, nekaj novega. Odeš. Najlepša hvala, gospod Bolman, gospod Fernandez. Hvala, gospod predsednik. Glede vprašanja financiranja, ki je najtežje, smo mi, torej parlament, predlagali besede nepreklicno in brezpogojno za jamstvo. Želimo si in zauzemamo se za kredibilnost. In še nikoli nas niste slišali reči nečesa, kar bi lahko uh, eh, podkopalo kredibilnost. Ampak, če kdorkoli želi reči, da naše stališče lahko ustrahuje in zmanjšuje kredibilnost, potem moramo biti zelo pazljivi, zato ker to bi pomenilo, da je predlog komisije takšen, ki lahko zmanjša kredibilnost s tem povzroči strah. Kaj pravim tukaj? Eh, kaj je s tem predlogom komisije? V bistvu samo zmanjšuje zaveze za 3,3 um, ehm, za eh, obzorje 2020 in za 2,7 odstotkov za uh, Connecting Europe uh, Facility. Uh, v bistvu gre za financial statement, ki pa ni zavezujoč. In kaj to pomeni? To pomeni, da ne glede na to, kakšno bo naše končno stališče, bomo letno vzpostavljali ta jamstveni sklad in v financial statement lahko zapišemo, da ima parlament vedno možnost, da stvari spremeni. Seveda, predlog komisije ni katastrofalen. Zakaj? Zato, ker tudi mi lahko vsako leto eh, na podlagi inštrumentov za prožnost in na podlagi možnosti za povečanje sredstev za programe za 10 odstotkov ali obratno, eh, spremenimo stališče sveta. In zdaj, če pravimo, da je zaradi našega predloga lahko v nevarnosti pogodba, poslušajte, to je nekaj zelo nevarnega. E, naši predlogi izhajajo iz predlogov komisije in ne vplivajo na pogodbe, ampak tukaj govorimo o dveh milijardah za prožnost, ki niso nikjer zapisane v uredbah. Še nekaj je treba povedati, da zakonodajna oblast ne more praviti proračunski oblasti, kako naj zagotovi prožnost za te inštrumente. Dejstvo je, da si mi ta sklad želimo. Želimo si ga junija, želimo, da bi bil kredibilen in uspešen. In e, imamo pri tem tudi skupni cilj. Vsi si želimo, da bi v končni fazi zmanjšali učinek na pomembne projekte obzorje 2020 in European um, Connecting Europe Facility. Zato je pomembno, da se jamstveni sklad lahko vzpostavi ne le za leto 2015, ampak tudi v prihodnjih letih. To mora biti jasno to moramo imeti vsi pred očmi in sicer, da bo ta jamstveni sklad trajal še dlje preko leta 2020 in mogoče ga takrat niti več ne bomo potrebovali. Zato imamo predloge in rešitve za zmanjšanje učinka. Vsekakor pa bo pregled večletnega finančnega okvira leta 2017 tudi predstavljal novo priložnost. Eh, in Ja, zahvaljujem se tudi vsem članom za njihovo delo. Teh 2730 predlogov sprememb kaže, da si želimo izboljšan sklad. To je naša naloga in naše delo. E, znotraj demokratične legitimnosti, ki jo imamo na voljo, si želimo in se zauzemamo za to, da izboljšamo podane predloge. Vedno je bilo tako in vedno bo tako. To je sklad, ki predstavlja novo priložnost in tudi izziv za regije, za raziskave, za vse nas. Nekaj pomembnega pa nismo omenili in to je ta advisory group, ki bo skušal zagotoviti, da bodo najrevnejše regije lahko strukturirale in oblikovale lastne projekte. Še nečemu se bomo morali posvetiti in sicer steering board in uh, odbor za naložbe, kako jih bomo oblikovali in tudi kako bodo oblikovani delegirani akti. Vse to je jasno. Na to načelo dodatnosti. Zakaj želimo ta sklad? Ravno zato, ker so to dodatna sredstva, potrebujemo naložbe in rast. In to je delo, ki ga bomo opravljali do konca ob zavedanju, da naši državljani potrebujejo Evropo, v kateri bo rast, v kateri bodo možnosti za zaposlovanje in v kateri bodo zaupali svojim izvoljenim predstavnikom in to parlamentu. Hvala, gospod Fernandež. Ja, seveda, zaupanje, zato da bodo tudi v državah članicah imeli zaupanje uh, in seveda upanje, da bo vse to pripeljalo do vzpostavitve uh, jamstvenega sklada. Useful. Najlepša hvala. Mislim, da je bila to zelo koristna in pa konstruktivna seja. z izjemo prispevka, ki se mi ni zdel tako zelo modr in konstruktiven, gre za prispevek Evropske komisije in eh, jaz bi bil proti kreativnemu tolmačenju člena 110 eh, Evropske pogodbe. kljub temu pa mislim, da moramo zagotoviti eh, hitro eh, in jasno izvajanje Junkarjevega načrta. Posebno dobro se mi je zdelo, da je eh, potrebno zagotoviti tehnične pogoje in pa načelo dodane urednosti. kar zadeva politizacijo, mi upam, da komisija ni menila, da so člani eh, enotnega odbora za reševanje eh, politično zaznamovani. To eh, so sicer ljudje, ki smo jih imenovali mi, ampak kljub temu so to neodvisni izvedenci. Kar pa zadeva delegirane akte, jaz imam občutek, da gre pri delegiranih aktih za delegacijo nalog Evropski komisiji in s tem se želimo izogniti politizaciji. Gre za jasno razliko med izvršno in zakonodajno vejo oblasti. Želimo vam delegirati, ne pa vsega predpisovati v uredbi. Na ta način se želimo izogniti politizaciji. Ampak kakorkoli še je. Pripričan sem, da boste poročevalca lahko odlično upravila svoje delo eh, s pomočjo te razprave in prepričan sem, da bomo imeli zelo učinkovit Junkerjev načrt eh, v drugi polovici tega leta. Strinjam se s tem, kar je ravno kar povedal Roberto Gualtieri. Ta sestanek je bil zelo pester in gotovo povečuje našo sposobnost za oblikovanje besedila, na podlagi katerega bomo zagotovili učinkovit uh, sklad, ki bo v veljavi že to jesen. In zato pozivamo tudi države članice, da nam dopustijo nekaj prožnosti pri uporabi finančnih sredstev in da bomo lahko uh, konec leta uporabili možnost, da nekaj preostalih presežnih sredstev uporabimo za oblikovanje jamstvenega sklada za naslednje leto znotraj večletnega um, finančnega okvira. Zdaj pa. Ponedeljek ob 13.30 se bomo sestali zato, da bomo skušali sestaviti kompromisne predloge, na to pa bo naslednji skupni sestanek odbora za gospodarske zadeve in za proračun 23. aprila. Najlepša hvala za vaše sodelovanje in prepričan sem, da boste lahko pripravili učinkovito besedilo. S tem zaključujem sestanek.